Dragi gostje, dragi kolegi, člani Evropskega parlamenta, dragi prijatelji, obstajajo dnevi, ko sem še zlasti ponosen, da zasedam mesto predsednika Evropskega parlamenta. Danes je takšen dan. Danes bomo počastili dobitnike Saharove nagrade za svobodo misli 2009. V izjemno veselje mi je, bil, mi je, da povem, da je konferenca predsednikov sklenila, da bo ta nagrada letos podeljena Olego Orlovu, Sergeju Kovaljevu in Ljudmili Aleksejevi v imenu organizacije Memorial in v imenu vseh ostalih aktivistov za človekov pravice v Rusiji. In ponosen sem, da je bila ta odločitev sprejeta soglasno. S to nagrado poslanci Evropskega parlamenta počastimo tiste, ki se še vedno med nami borijo za človekove pravice, hkrati pa počastimo tiste, ki so izgubili življenja v tem boju. Natalija Estemirova bi morala danes biti med nami. Enako velja za Ano Politkovskojo. Njuni moriteli, morilci še vedno niso bili prevedeni pred sodišče. Uh, Gospe in gospodje, v Evropi vemo, kakšna je cena svobode. Vemo, kakšna je cena svobode misli. 16. decembra, pred natanko 20 leti, so bili stavkajoči v rudniku Vujek ubiti strani polskih komunistov, ker so se borili za človekove pravice, za dostojanstvo. Pred 20 leti, 16. decembra, v Romuniji se je začela revolucija ki je zahtevala življenje več kot tisoč ljudi, ker so se borili za svojo svobodo. To se je zgodilo v državah, ki so zdaj članice Evropske unije. Danes so te države z nami. V Evropskem parlamentu nikoli ne bomo pozabili preteklosti. Naša dožnost je, da obranimo in ohranimo tiste vrednote, ki so nam vsem tako pri srcu v Evropi lahko izražamo svobodne misli dan danes in vsak dan zaradi žrtvovanja teh naših prednikov. Kolegi, kolegice. V veliko čast mi je, da danes podeljujem to nagrado organizaciji Memorial vendar pa eh, hkrati občutim tudi nekoliko grenkobe, ker mislim, da bi potrebovali več tovrstnih nagrad v Evropi. Danes se tukaj zauzemamo in pozdravljamo boj za človekove pravice v Rusiji in hkrati se spominjamo smrti Andreja Saharova, ki je dal ime tej nagradi. In potrebovali bi še več takih organizacij, kakršna je memorial. Gospod Saharov je videl, kako je padel berlinski zid. Videl je, kakšne spremembe je to prineslo v srednji in vzhodni Evropi in mislim, da borci za človekove pravice v Rusiji dejansko čakajo na pravo svobodo in na možnost, da bodo lahko uveljavljali svoje pravice. In zato Danes to nagrado podeljujemo vsem ruskim državljanom. Mi, evropski poslanci, vsako leto podeljujemo Saharovo nagrado zato, da bi s tem spomnili, da morajo biti človekove pravice vsek in vsakogar spoštovane povsod, po vsem svetu in ravno tako je treba spoštovati svobodo misli. In pri tem se moram ponovno spomniti gospoda Saharova, ki je pravil, da je svoboda misli izredno pomembna v boju proti hinavcem in demagogom, ki so sposobni vzpostaviti krvave diktature. In zato se zauzemamo in branimo svobodo misli, tako v Evropi kot drugot. Evropski poslanci so bili demokratično izvoljeni v svojih 27 državah članicah Evropske unije in mi, evropejci, podeljujemo Saharovo nagrado za to, da povemo, kako je potreben ta boj za svobodo misli in za temeljne svoboščine človekove pravice in svobodo misli je treba ščititi in braniti po celem svetu. Prepričani smo, da bo Rusija naš partner pri zauzemanju za te vrednote. Zdaj bi besedo predal gospodu Kovaljevu. Ja,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 prejema z nami to nagrado. In celoten sektor ruske družbe, ki, je, ki spoštuje delo zagovornikov človekove pravice, najprej v Sovjetski zvezi in potem v Rusiji, so se, bori, so se borci za človekove pravice dolgo časa borili za evropske univerzalne človekove pravice. Ta boj je vedno bil dramatičen, nikoli ni bil preprost in v zadnjih letih je postal resnično tragičen, kaj ti zahteva vse več življenj najboljših, najmanj ustrašnih in najbolj predanih aktivistov. Pripričan sem, da podelitev te nagrade kaže na to, da Evropski parlament spoštuje te ljudi. Ta nagrada je dejansko zaslužna in najprej bi med temi ljudmi omenil Natalijo. Estemirovo, ki je bila prav tako članica memoriala, ki so jo ubili v Čečeni. Prav tako bi omenil imena odvetnika gospoda Markelova, potem tudi novinarke uh, Ane Pletkovske, ki je bila brutalno umorjena v Rusiji, tudi Generjenko, ki je bil umorjen v. San Petersburgu, potem gospod Babajev, ki je bil umorjen v Dagestanu in ta spisek se nažalost še nadaljuje. Prosim vas, da ostanemo v spomin teh ljudi. Hvala. Ti ljudje pogibli za to, da bi Rusija. Najlepša hvala. Ti ljudje so umrli, da bi Rusija lahko postala resnično evropska država, kjer ja, je javno in politično življenje utemeljeno na prioriteti svobode in življenja vsakega posameznika. To pomeni, da so ti ljudje umrli tudi za Evropo, kajti Evropa brez Rusije ni popolna. Upam, da razumete, da ko govorim o evropskih vrednotah in o evropski politični kulturi, ne govorim sedaj o zemljepisnih ali o egocentričnih pojmih in omejitvah. Politična kultura, ki temelji na svobodi posameznikov, vključuje sistemske vrednote in te veljajo enako za Evropo, Afriko, Rusijo kot tudi Kitajsko. Ta današnji svet je simboličen in medsebojno povezan nagrada in dan, na katero se podeljuje, je tudi simbolična in tisti, ki jo podeljujo in tisti, ki jo prijemajo, smo hvaležni. Andrej Saharov je umrl pred natanko 20 leti. Bil je velik zagovornik človekovih pravic v Sovjetski zvezi. Imel je dva velika predloga. Njegov prvi predlog je bil, da le s tem ko bi premagali sovražnost in politično neenako, neenakost, bi lahko človeštvo preživelo in se razvijalo. Le to bi dalo možnost človeštvu, da se spopada z globalnimi izzivi in da zagotovi mir na našem planetu. Njegov drug predlog je bil, da le zanesljiva podpora našim prizadevanjem, da bi presegli to politično nesoglasje po, svotnem, po svetu, potrebujemo kot prvo človekove pravice in kot drugo intelektualno svobodo. Evropska unija, katere Evropske parlament je vzpostavil to nagrado, ko je Saharov še živel, je morda najbližji model za prihodno združeno človeštvo, kateri je sanjal Andrej Saharov. V sedanjih časih Evropska unija in Rusija vedno večkrat znajdeta v položaju nesoglasja. Veliko krat govorimo o ruski posebni poti ali o ruski posebni spiritualnosti, duhovnosti in o posebnih tradicijah in narodnih vrednotah. Medtem ko v evropsko transatlantskem svetu veliko krat slišimo mnenje, da je Rusija nek posebnež med državami, da tam politični razvoj podeljujejo zgodovina, nacionalni razvoj in neke druge tradicije in drugi konstrukti se slišijo. Kaj lahko povemo tem? Rusija kot vse druge države ima svojo pot glede urejanja svojega življenja na podlagi osnovnih načel, univerzalnih človeških zamislih. Noben narod na svetu ne organizira svojega življenja v skladu z idejami, ki bi jih si sposodil posem od zunaj. Uh, ruska povezava z Evropo pa ni taka, da bi jo določalo dejstvo, kdo komu kaj posoja. Vprašanje lahko zastavimo na drugačen način. Ali je Rusija kakorkoli prispevala k evropski, panevropski civilizaciji, ki se, oblik, ki se oblikuje pred našimi očmi? In tukaj bi vas spomnil na enkraten prispevek k duhovnemu, političnemu in kulturnemu napredku Evropi in človeštva. Ključna vloga Rusije in um, človekovih pravic, eh, organizacij, ki se zauzema za človekove pravice, je tukaj zelo pomembna. Andrej Sahavrov je ponovno vzpostavil uh, misli o tem, kako naj bi bile zastavljene človekove pravice v modernem svetu in to je sega nazaj več kot 30 let. Njegove zamisli pa sedaj uh, vodijo organizacije za človekove pravice, med drugimi tudi Moskovski helšinska skupina, ki jo tukaj zastopa Ljudmila Aleksejeva. Sredi 70-ih let so bile te organizacije prve, ki so javno rekle, da javne in visokozvočne deklaracije ne morejo ostati le mrtva črka na papirju, ko gre za človekove pravice. Takrat so mobilizirale javno mnenje in zahodna politična elita se je morala odmakniti od političnega pragmatizma in je morala eh, oblikovati novo vizijo o nalogah nove politike. Seveda je to privedlo do številnih vprašanj, ki še niso povsem rešene, naprimer vprašanje doktrine humanitarne intervencije in ohranjanje te doktrine na pravnih in institucionalnih temeljih. Kljub temu v zadnjih 30 letih vidimo veliko napredka, veliko napredka je bilo doseženega v vsem tem času. Veliko pa je še treba postoriti reči sem hotel zgolj to, da nihče ne more črtati Rusije z spiska evropskih držav. Rusija je v zadnjih letih in v 20. stoletju bila priča pomembnemu razvoju novega javnega življenja. In Saharova globalna generalizacija je imela obrise nove politične filozofije. Zame je to pomemben element pri razvoju ruske tragične zgodovine v 20. stoletju. Če je bila druga svetovna vojna nekaj, kar je spodbudilo politično modernizacijo v Zahodnji Evropi in kar je postalo potem logični sklep v zelo kratkem, po zelo kratki navladi vladi nacističnega režima v Nemčiji, potem je potrebo po rekonstrukciji v Rusiji pozval padec komunističnega režima, ki je dosegel vrh Stalinovim, Stalinovo diktaturo. Dva elementa. Vse večje javne zavesti v Rusiji sta postala pravna zavest. in razvoj gre v smeri, da bi presegli stalinizem v Rusiji. V enem od prvih besedil, ki jih je objavila naša organizacija, je bilo zapisano poročilo o demonstracijah z 5. decembra in tam je bilo zelo kratko zapisano, da so nezakonita dejanja oblasti povzročila smrt milijonov ljudi po Rusiji in da je zaradi tega v sodanjem času treba biti previden in buden. Zato je ta zgodovinski spomin nekaj, kar je v celoti podedovan iz preteklih gibanj in morda je to nekaj, kar je podedovala ruska družba kot celota. Mislim, da je glavni pomen, glavno delo, ki ga je Saharov posvečal memorialu v zadnjih letih svojega življenja, rezultat tega, da je jasno razumel vse te vidike. Da javnosti memoriala kažejo, da je treba nadaljevati s tema dvema komponentama in da je treba graditi ta dva elementa in ju združiti v celoto. Tudi sedaj, ko praznujemo 20. obletnico smrti Saharova, je Evropski parlament, ki je izbral nas kot prejemnika te nagrade, razumel, da kot je zapisano v resoluciji Evropskega parlamenta o tot evropskem totalitarizmu, je ta resolucija kot resolucija OECD, ki je julija sledila o razdeljeni Evropi, ki je ponovno združena, vse to kaže, da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 Eh, pod stalinistično diktaturo in toletatizmom, namesto da bi toplo pozdravila te resolucije, takoj, je takoj naš parlament izrekel, da so te deklaracije proti ruske. In to kaže, da tudi danes stalinizem v Rusiji ni le zgodovinska epizoda iz 20. stoletja. Nekaj let smo imeli razpoščeno politično svobodo. Glavne značilnosti totalitarizma, da ravna z ljudmi kot z nečim, kar je nadomestljivo, ta značilnost ni bila odpravljena. Državna politika se ne ozira na mnenje in na čustva državljanov te države. Vzpostavitev režima, ki imitira demokracijo v Rusiji, je povezan prav s tem. Vse institucije uh, so imitirane, večstrankarski sistem, parlamentarne volitve, delitev oblasti, neodvisno pravosodstvo in neodvisno televizijstvo. Vse to obstaja, vendar je vse imitacija in se poimenuje kot socialna demokracija. Vse to je obstajalo že pod Stalinom. Danes pa ni potrebe po množičnem terorizmu. Dovolj je, da imamo le stereotipe javne zavesti, ki se je ohranila iz stalinističnega obdobja. Potem pa se terorizem, kadar je bilo potrebno, uporablja zadnjih deset let bolj zato, da bi 3000 ljudi v, Češki, v, v Čečeniji uh, izginilo. Ti ljudje so izginili in bili pokopani in nihče ne ve kje. Najprej so te zločine zagrešile zvezdne službe, varnostne službe, potem pa se te naloge bile predane lokalnim varnostnim strukturam. Koliko uradnikov je bilo glasov, eh, kaznovanih za te zločine? Le peščica. Kdo je zagotovil, da so bili prevedeni pod sodišče? Kot prva je bila zagovornica za človekove pravice Natalija Estemirova, ki se je pri tem pridružila Ana Politkovskaja in odvetnik um, gospod Parhelon. Kje so oni zdaj? Umorjeni so bili. Vidimo, da nasilje, ki se odvija v Kitajski, presega te kitajske meja in tudi uh, grozi, da se bo razširil po vsem svetu. Kot vidite, obstajajo ljudje, ki se borijo proti temu, da bi se vrnila preteklost. In to je temelj našemu upanju. Vendar pa razumemo, da nihče ne more privesti Rusije nazaj na pot demokracije kot Rusija sama. Le ljudje, ustavne institucije in civilna družba. In mimo grede, situacija v naši državi ni tako jasna ali črno-bela, kot bi se morda komu zdelo. V naši družbi imamo veliko zaveznikov, tako v boju proti eh, stalinizmu, kot tudi v boju za človekove pravice kaj lahko pričakujemo od evropskih politikov in od evropskega javnega mnenja? Andrej Saharov je ta pričakovanja oblikoval že pred več kot 20 leti. Moja država potrebuje podporo in pritisk, je dejal. Združena Evropa ima sedaj priložnost, da trdno in hkrati prijazno politiko izvaja v smeri pritiska in tudi spodbud, vendar pa teh politik ne izkorišča. Zato bi omenil le dva primera. Kot prvo, delo Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je prijelo pritožbe ruskih državljanov. Dejstvo, da obstaja možnost, da se naši državljani obrnajo na Evropsko sodišče, bi moralo pri, pri, pritisniti na ruska sodišča, da bi delovala neodvisno. Glavno je, da dejansko izvrševanje odločb Evropskega sodišča bi moralo odpraviti vzroke za kršitev človekovih pravic. V zadnjih letih je več kot 100 sodnikov pričalo v Strasburgu. In kaj se je zgodilo? Nič. Ruska vlada plačuje očkodnine, ki jih odredi Evropsko sodišče, kot neke vrste davek za nekaznovanost pri tem pa ne raziskuje zločinov in ne kaznuje tistih, ki so te zločine zagrešili. Generali, ki so bili omenjeni v Strasburški odločbi, niso bili prevedeni pred sodišče. Prav nasprotno, eh, prijeli so celo napredovanje. Kaj še lahko storimo? V Strasburgu pravzaprav le zmignejo z rameni, ko jih vprašamo, kaj bi še lahko storili in ostanejo tiho. Drug primer zadeva odnose med Rusijo in Evropsko unijo. Danes so ti odnosi na ravni posvetovanja med Evropsko unijo in Rusijo in eh, ta posvetovanja se odvijajo vsake pol leta. Uradniki ne najvišji ravn, ne najvišje ravni, nekaj ur govorijo za zaprtimi vrati. Evropa postavlja vprašanja o Čečeni in potem Rusija odgovarja v smeri um, Litve in Estonije in potem se obe strani razideta za naslednjih šest mesecev. Ruske in nevladne organizacije iz mednarodne eh, sfere potem organizirajo dogodke ob strani in tam potem na sestankih z temi organizacijami bruselski uradniki tiho vzdihujo in zmigujejo z rameni, kaj lahko še storijo. Moje mnenje je, da bi moral biti odgovor preprost, da bi morali se uh, ravnati do, Evro do Rusije kot do vsake druge države. Evropske unije in države članice Evropske unije so zauzele določene obveznosti in morajo jih izpolnjevati. Danes pa svet le redko uh, oblikuje priporočila za Rusijo na področju demokracije in človekovih pravic. In včasih teh tem sploh ne omenja. Treba je vedeti, zakaj je temu tako. Ali zaradi tega, ker eh, so zade neke pragmatični razmisleki povezani z nafto in plinom. Dožnost Evropske unije je, da ne moči, temveč da vedno znova ustraja pri tem, da mora Rusija izpolnjevati svoje obveznosti. Seveda ni nekih jamstev, da se bo to dejansko zgodilo, vendar pa tudi ni upan, da se bo ta, da bodo ti cili dejansko tudi uresničeni. Če pa se to ne bo dogajalo, če uh, teh opominjan ne bo, potem bo ruska stran razumela, da ste do nje, eh, pravzaprav, da ji dopuščate, eh, da ravna kot ravna. Vendar pa to seveda enako meri eh, škodi Evropi, kajti s tem spodbuja dvom v zavezenost in verodostojnost evropskih institucij. Nagrada, ki jo podeljujete danes, se imenuje Nagrada za svobodo misli in spraševali bi se lahko, kako človek ne more biti svoboden o svojem mišljenju, kdo lahko omejuje svobodo misli in na kakšen način. To je možno in strah je tisti, ki postane del človekove osebnosti in zato potem človek razmišlja manj svobodno, kot bi sicer. Ljudje niso le prestrašeni znajo tudi lobirati velikega brata, kot je George Orwell upisal v svojem romanu 1984. To se je dogajalo že v stalinističnem obdobju tudi pod Hitlerjem in sedaj se to dogaja tudi v Čečeniji pod Kadirovom. In to vrsten strah se lahko širi po vsej Rusiji. In kaj se lahko zoprstavi strahu? Čeprav to morda sedaj zveni paradoksalno, se lahko temu zoprstavi le svoboda misli. In to je tisto, kar je zagovarjal že gospod Saharov uh, in to v neverjetni meri in s tem je postal odporen na strah in je osvobodil tudi druge tega strahu. Svoboda misli je podlaga za vse druge svoboščine, zato je tako primerno, da se nagrada Saharova imenuje nagrada za svobodo misli in resnično smo hva, eh, ponosni, da smo jo danes prijeli. Hvala.